Mi, kot dansko predsedstvo, bomo storili vse, kar je v naši moči, da bi to zagotovili. Torej, hvala za vaš.